dear colleagues. Kolegice in kolege, prosim, sedite. Sedaj je čas, da začnemo. Torej, lahko kar gremo na glasovanje. Najprej prva točka za glasovanje. Uredba o živem srebru in pa razveljavitev uredbe 1102 skozi 2008. Če ste pripravljeni, lahko kar gremo na glasovanje. Gospod Pavluči. prosim, povejte svojemu asistentu, da se usede. Vzma, bomo vzeli na znanje, da ste brez glasovalne kartice tudi. Sedaj pa gremo na glasovanje. Torej, 26 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržanje sprejeta. Predlog spremembe je 163, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeta. 164, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeta. Predlog 27, kdo je za, proti, vzdržanje zavrano. 165, kdo je za, proti, vzdržanje zavrano predlog 28, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Proti Zdržanje. Sprejeto. Sto sedemnosem zagodov je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smem bi je 36 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Bomo preverili, pravzaprav. Preverimo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Ne še? Gospod Belet? Konec glasovanja. Gospod Dante, še vi? Ja. Konec glasovanja. v redu, zavrano. Predlog spremembe 189, kdo je za, proti vzdržanje, zavrano. Predlog 190, kdo je za, proti vzdržanje, zavrano. Gremo na 191, 92, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeta. Sedaj gremo naprej. Predlog spremembe 214 eh, Mišel Rivazi, tu je skladno s kompromisom 2. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnen? Sedaj pa predlog 230, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani, sprejeto. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 235 je za, proti, vzdržani zavrno. Predlog 239 je za, proti, vzdržani zavrno. Predlog 240 je za, proti, vzdržani zavrno. 241 je za, proti, vzdržani zavrno. 242 je za, proti, vzdržani zavrno. 238 je za, proti vzdržane, zavrnjen. 243 je za, proti vzdržane, zavrnjen. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto. Sedaj pa naprej predlog spremembe 244, kdo je za, proti vzdržane, zavrnjeno potem 55 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo naprej. 247 kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. ste vsi glasovali. Gospod Pavluči, vas ne smemo pozabiti. Konec glasovanja. Torej, 31 proti, 29 za, zavrnjeno je to. Tudi vključeno s gospodom Dantijem. Sedaj pa gremo naprej na 56, kdo je za. Proti, vzdržanje, sprejeto 57, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 248 z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu? Ne. V redu. Potem pa kar glasujmo skupaj z ustnim predlogom. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To je en del. Kompromis deset. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Gospod Dante se je dobil glasovalno kartico. Sedaj pa glasujemo o 291. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto? vzdržani, zavrnjeno. Predlog 70, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 306, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 309, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržanje. Zavrnjeno. Predlog 310 je um, nespremljiv. Sedaj pa 79 in pa 313, ta dva sta ista. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa priloge. Tukaj je treba glasovati o teh predlogih. Kompromis 9. Dvoza. Somor. Ja, pauzna sem, vem, vendar pa prejšnji teden nisem bila v parlamentu. Kompromis 9 pravi, da moj predlog za MB je že zajet 341. Naj za zapisnik povem, vem, da tega ne morem sedaj spremeniti vsebinsko. Ta predlog za MB ni zajet v devetem kompromisu kajti kompromis trdi ravno nasprotno v točki, ki ga želim spremeniti s predlogom spremembe 341. Moj predlog spremembe želi povedati, da ni alternativnih postopkov in to je realnost, da torej nimamo face-outa za določene postopke izdelave. Kompromis popravi ravno nasprotno. Prosim za zapisnik. 341 ni zajet v devetem kompromisu. Kolege moje skupine pa prosim, da glasujejo proti temu kompromisu. As you have mentioned, uh, you... Kot pravite, vaš predlog gre v drugo smer. Torej, če je kompromis prejet, potem bo vaš predlog eh, spremembe brezpredmeten. Ureda, ampak smo zelo to naznane, kar ste povedali. Sedaj pa bomo glasovali o kompromisu 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa uvodne navedbe, izjave. Sedaj 1 in 94, 95 so isti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje, predlog 97. To pomeni, da je ta sedaj brezpredmeten, ker je bil 2 sprejet, gremo 96, to je za, proti, uh, eh, zavrneno. Sedaj pa 99, to je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 4, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 100, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 101, kdo je za, proti, vzdržanje zavrno. 102, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnen. 103, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnen. 5, za, proti, vzdržanje sprejeto. 104, kdo je za, proti, vzdržanje, mislim, da je zavrnen, ampak bomo preverili 104. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 105. Kdo je za? Proti? Vzdržanje za vrno. Predlog 6. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 106, kdo je za? Proti, vzdržanje, zavrno. 107, kdo je za? Proti, vzdržanje, sprejeta. 108, kdo je za? Proti, vzdržanje, zavrno. 7, kdo je za? Proti, vzdržanje, sprejeta. 109, kdo je za? Proti, vzdržanje, zavrno. 109, kdo je za? 110, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 111, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112, za, proti, vzdržani, sprejeto. 114, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržanega, sprejeta. Predlog spremembe 9 in 115 sta brezpredmetna, ker smo sprejeli 114, kar pomeni, da gremo naprej na 10 poročevalcev. To je za proti vzdržanje sprejeta. Sedaj pa eh, glasovanje po delih pri 116, prvi del za proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Gremo naprej. Na 123 za, proti, vzdržani sprejeto. 124 za, proti, vzdržani sprejeto. Oziroma, gremo na 127 eh, od Mišel Dantana, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeta. 14 za, proti, vzdržanje, zavrano. 128 za, proti, vzdržanje, zavrano. 130 za, proti, vzdržanje, sprejeta. zdaj pa 140, da tam za proti vzdržane spredo 141 za proti. Bomo preverili. 141. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnilo. sedaj pa 150 za, proti vzdržanje sprejeto. 149 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa 158. Tukaj imamo ustni predlog, ali kdo nas pretuje ustno predlogo spremembe. Ne, torej glasujemo o 158 predlogu kot je spremenjen. 158. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 159. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 160. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ni bilo čisto jasno. Kdo je za 160? Še enkrat. Za? Proti? Zdržanje. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ja, težko je bilo. Zavrljeno sta pa. To 59 za, proti vzdržani, zavrano. 160 za, proti vzdržani, zavrano. 22 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 23 za proti vzdržanje. Sprejeto. 24 za, proti, 24 čakati za, proti vzdržanje zavrneno. 25 eh, glasovanje po delih prvi del za, proti vzdržanje zavrneno. Drugi del za, proti vzdržanje zavrneno proti, vzdržane je zavrno. 162 za, proti, vzdržane je zavrno. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa še o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Hvala za glasovanje. Sprejeto. Sedaj pa gremo naprej. začetek mestitucionalnih pogajanj. Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? O teh pogajanjih, kdo je, eh, torej, glasoval ste? Konec glasovanja? Sprejeto. gremo naprej. Naslednja točka. Glede, še glasujemo, moramo nadaljevati z delom. Gremo na naslednjo točko. Pročilo Berter. Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prosto že večjimi vrstami. Torej, začnimo. 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrno. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 40, oziroma 41 in 15 in 9 član, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 2. oziroma kompromis 8 glasoval, da je za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa res kompromis 2, za proti vzdržanje sprejeto. 52 je za, proti vzdržanje sprejeto. 53 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani zavrano. 79 in 160 ista, za, proti, vzdržani zavrnen. 172 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržanje sprejeto. Sedaj pa prej predlog 69, tam ni del kompromisa, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj peš 5, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 69. Proti vzdržanje sprejeto. 70 do je za, proti vzdržanje zavrno. 71 za, proti vzdržanje. Bom preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrno. Sedaj pa predlog 72 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 5, to je za, proti vzdržanje sprejeto, predlog 80 za, proti vzdržanje zavrneno, 81 za, proti vzdržanje sprejeto, Juri, oziroma ne, 9, 11 za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani sprejeta. Kompromis šest. To je za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa. Peš 43 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis sedem za, proti vzdržani sprejeta. Predlog 29 je za, proti vzdržanje sprejeta. Predlog 100, to je za, proti vzdržanje sprejeta. Peš 33, za, proti vzdržanje sprejeta. 29, za, proti vzdržanje sprejeta. 924, za, proti vzdržanje sprejeta. Sedaj pa predlog, eh, kompromisni predlog 9 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 10 2 za proti vzdržanje sprejeto. 112 2 za proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa inter 2 za, proti, vzdržane, sprejeto. 114, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 115, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 116, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 118, za, proti, vzdržane, sprejeto. 119, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto sprejeta. Sedaj pa gremo naprej. 127 za, proti vzdržane sprejeta. 130 je torej za, proti vzdržane sprejeta. 135 za, proti vzdržane. Bomo preverili. Ste vsi glasovali, konc glasovanja? Zavrno. Sedaj pa 136 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za, proti vzdržanje sprejeto? Štirinaest dojza proti vzdržanje spredo. Sedaj pa DV 14, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Inta 11, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Inta 12, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Inta 8, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Inta 15, da, proti vzdržanje sprejeto. Vzdržanje sprejeto. Kompromis 14 za. Proti vzdržanje sprejeto. Sedaj 151 za, proti vzdržanje zavrno. 152 za, proti vzdržanje sprejeto. 153 za, proti vzdržanje sprejeto. Juri 3 za, proti vzdržanje sprejeto kompromis 15 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržanje sprejeto. 165 za, proti vzdržanje sprejeto. 167 za, proti vzdržanje, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrano. Sedaj pa naprej. 168. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. DV 25 za proti vzdržani zavrno. INTA 17 za proti vzdržani. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Ne? Ne še? Konec glasovanja. zavrnjeno. Žal mi je, ampak ni bilo čisto jasno. Ker tukaj imamo kar čudno večino. Peš tri za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, zavrneno. Samo prvi del. Drugi del je brezpredmeten. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o. 185 za proti vzdržani zavrneno. 186 in 87 ista za protivzdržanje sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 1 za protivzdržanje sprejeto. Predlog 2 za protivzdržanje sprejeto. 3 za protivzdržanje sprejeto. Predlog 4 za protivzdržanje sprejeto predlog 5 za, proti vzdržanje sprejeta. 6 za, proti vzdržanje sprejeta. 7 za, proti vzdržanje sprejeta. 8 za, proti vzdržanje sprejeta. 9 za, proti vzdržanje sprejeta. 10 za, proti vzdržanje sprejeta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 proti vzdržani sprejeta. 18 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa gremo prej. Predlog 23 za, proti vzdržani sprejeta. 24 za, proti vzdržani zavrano. 25 za, proti vzdržani sprejeta vzdržani zavrn. 26 za, proti, vzdržani zavrn. 27 za, proti, vzdržani zavrn. 28 za, proti, vzdržani zavrn. 29 za, proti, vzdržani zavrn. 30 za, proti, vzdržani zavrn sprejeta. 31 za, proti. Žal me je. 31 za, proti, vzdržanje, sprejeta. 32 za, proti, vzdržanje, sprejeta. 34 za, proti, vzdržanje, sprejeta. 35 za, proti, vzdržanje, sprejeta. 36 za, proti proti vzdržanje sprejeta. 37 za, proti vzdržanje sprejeta. 38 za, proti vzdržanje sprejeta. Kompromis 19 za, proti vzdržanje sprejeta. Sedaj pa Juri C. Za proti vzdržanje sprejeta. Zdaj pa teve svežen za, proti, vzdržani zavrno. Zdaj pa Juri v svežnju za, proti, vzdržani. Bomo preverili. ste vsi glasovali za vrno. Sedaj v svežnju peš za proti vzdržanje. Preverjamo. Zavrljeno, ampak bomo preverili. Vseeno. Avete, non avete votato tutti? Qual... Ste glasovali? Še kdo? Ostaja, sedaj pa konec glasovanja. Zavrnjeno, ja. Sedaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Now we can go to the next point uh, in. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za splošno revizijo poslovnika parlamenta. Tukaj imamo glasovanje o kompromisu 1b. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In še končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Abbiamo Adesso abbiamo eh, il... Eh, Tako, sedaj pa glasovanje o mnenju gospoda Pusoja o določbah civilnega prava o robotiki. Glasujemo o kompromisu ena za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. 38 za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 43 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, se upravičujem, pravi predsedoče, 64 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, 64 za, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis šest. Kompromis šest. za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Petinsedemdeset. Petinsedemdeset. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. 80 za proti vzdržani zavrnjeno. 81 za proti vzdržani sprejeto. 82 za proti vzdržani sprejeto. 83 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod Danti. 91, 3 deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Ne? Ne? konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 97. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 98. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 z ustnim predlogom spremembe. Kdo ugovarja? Ne. Potem glasujemo. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto, 116 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 117 za, proti, vzdržani sprejeto, 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 119 za, proti, vzdržani sprejeto, 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 120, 3 deli prvi del za, proti, sprejeto, drugi del, a še vzdržani se popravlja predsedujoči, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa kompromis je naj za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest. Za, proti, vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, osem za, proti, vzdržani zavrnjeno, devet za, proti, vzdržani zavrnjeno, deset za, proti, vzdržani zavrnjeno, enajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržanje sprejeto. 13 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 14, dva dela, prvi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Drugi del odpade, postane brezpredmeten. 15 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno 23 za, proti vzdržani, sprejeto 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto, se opravičuje predsedoči. In še končno glasovanje in sicer elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Čestitke poročevalcu, ki ga danes žal ni z nami. Tako, prosim, če tisti, ki želite, zapustite dvorano. Tisti, ki vas naslednja točka ne zanima. We wait one minute for giving the possibility. Minuta odmora za to, da lahko odidete iz dvorane. Za tiste, ki ne boste sodelovali pri naslednji točki našega sestanka. Dear colleagues, we can... Uh, Tako, kolegice in kolegi, mislim, da lahko sedaj nadaljujemo. Tisti, ki se pogovarjate še vedno v dvorani, pa prosim, odidite ven. Naslednja točka je izmenjava mnen s komisijo o študiji o izvajanju direktive o kakovosti zunanjega zraka. Odzvali se bomo na glavna dogodanja, študije in besedo dobi kar komisija. Tukaj imamo predstavnika komisije. Prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, da ste nam dali možnost, da smo danes tukaj z vami in da spregovorimo o dognanjih tega zelo pomembnega poročila. Seveda ni potrebno ponavljati, da je čist zrak pomemben za vse nas. To je pomembno za naše zdravje, za okolje, pa tudi za gospodarstvo. Prav tako ni potrebno izpostavljati, da je žal smrtni davek, davek žrtev, ki ga povzroča slaba kakovost zraka, zelo visok. 400 tisoč prezgodnih smrti na leto v EU in to seveda ni sprejemljivo. Glede na to, kot se vas večino v odboru zaveda, smo poskusili pri komisiji izboljšati razmere. In tukaj smo uporabili direktivo za zonalni zrak, kjer določamo mejne vrednosti za glavne onesnaževalce. Glavni smo bili znanstvenimi dogani po Svetovni zdravstveni organizaciji v svojih smernicah, ki do ki v nekaterih primerjih so strožji kot naši, vendar pa doslednost obstaja. Kar se tiče splošnega izvajanja in tempa, komisijo zelo skrbi zaradi doseganja napredka mejnih vrednosti v državah članicah. Še prav posebno, glede na naš politični cilj, da bi polno izpolnevanje teh mejnih vrednosti dosegli do leta 2020, najkasneje do leta 2020 v tem celovitem okviru je komisija zelo dejavna za izboljšanje tempa izvajanja direktive. Podpiramo države članice pri izniževanju emisij glavnih onesnaževal. Žal pa razmere, kot so, še vedno niso zadovoljive. In to je vodilo do precej postopkov kršitve. 29 jih imamo v tem trenutku tri onesnaževala so zajeta in 19 držav članic to zajema. To je torej nekaj, kar je daleč od zadovoljivega. Prav tako pa te, teh kršitev ne jemljamo, prav lahko, vendar pa glede na to, da obstaja velik razkorak pri izvajanju, je pomembno in potrebno uvesti postopke kršitev. Prav tako je potrebno omeniti, da je sprožitev teh postopkov prinesla prednosti, kajti tako so države članice dobile spodbude, da izboljšajo kakovo zraka in vidimo korake v pravo smer. To velja še prav posebno za kakovo zraka, pa tudi ukrepe na lokalni ravni, kar se tiče emisij ozona, še prav posebno, ki vidimo se viša, vendar pa še vedno nismo storili dovolj, in ne zadovoljujemo še standardov, ki so v direktivi. Tako sedaj pa nekoliko več podrobnosti, kar se tiče kršitev, kar se tiče PM10. Imamo 16 držav članic, ki kršijo zakonodajo, skoraj vse so že v fazi obrazložitvenega mnenja, Poljska in Bolgarija, dve izmed njih, pa sta medtem že pred sodiščem. Kaj ti? predstavljata slabo podobo, kajti presežki vključujejo zelo velike regije ozemelj teh držav. Ostali PM10 so suspendirani glede na zadnje izkušnje s sodbami sodišča. Bi tega ne mogli izvršiti, ker je bilo to omejeno na določeno obdobje v preteklosti. Zato smo menili z našega vidika, da Evropsko sodišče validira nov pristop, ki sedaj se stoji ne samo iz preseškov menjih vrednosti, temveč tudi zadostnosti proti onesnaževalnih ukrepov. Če bomo to potrdili, bodo sodbe potem dobre za prihodnost in nam bodo omogočale nadaljevanje poti pri ostalih primerjih. Komisija seveda mora predstaviti dokazno breme pred sodiščem in moramo se izogniti sodbam, ki torej bodo dejale, da so kršitve obstajale, vendar pa potem tega ne moremo izvršiti. Kar se tiče SO2 vrednosti iz leta 2005, je tukaj vključena Bolgarija. Primer, v tem trenutku tudi miruje, je podvisno od primera PM10 za Bolgarijo. Kot sem že dejal, gre za validacijo sodišča o novem pristopku, eh, postopku. Komisija je začela si ogledovati tudi onesnažalo 1.2 leta 2010, glede na resnost razmer v Združenem kraljestvu in po pritožbah, ki smo jih tam dobili, smo tam tudi začeli. Potem pa tudi še z drugimi državami. Preiskave so bile uvedene tudi pri drugih državah članicah, ki so presegle mejne vrednosti. Število primerov, ki se jih ogledujemo, zajema 12 držav članic, postopki so bili uvedeni in dobili so uradne dopise. Gledamo pa tudi še v smeri dodatnih korakov, ki bi jih lahko sprejeli v bližnji prihodnosti. Jasno je, da je to povezano s tesnim prometom, še prav posebno z dizelskimi motori na urbanih področjih in vaš odbor in tudi drugi odbori so si to temeljito ogledali v zadnjem mesecu. Večina bolj naseljenih mest držav članic, ki jih zadevajo preiskave in kršitevni postopki. Zelo presegajo, imamo zelo veliko mest, govorimo o stotih mestih po EU. Za vse te komisija poskuša narediti prednostne naloge za najbolj resne razmere, tako kar se tiče izpostavljenosti onesnaževalo in seveda potem je to seveda navezano na prebivalstvo države članice. Gledamo se raven preseganja in um, delež prebivalstva. Mislim, da je to objektivna podoba. Više kot je onesnaževanje, bolj strogi in očakoviti okrepi bodo morali biti. In v povezavi s tem naj bom jasen, kar se tiče preseganja maj 1.2, se ne zanašamo na pasivno doseganje znižanja prek evrostandardov. To ne bo zadostno. Mislimo, da to ni zadostno. In vemo, da avtomobili oddajo veliko več, kot bi morali po evrostandardih. In to je nekaj, kar poskuša komisija popraviti s prilagoditvami, ki jih ali predlagamo so zakonodajalcema ali pa z delom, ki ga izvajamo, kar se tiče realističnih emisij. Ko pa gledamo na to z okoljskega vidika in vidika kakovosti zraka, je jasno, da je še kar nekaj drugih očekovitih ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli na regionalni, lokalni in nacionalni ravni. In to si moramo v polni meri pogledati, zato da bi dosegli mejne vrednosti 1-2. Veliko teh ukrepov še ni v polni meri bilo analiziranih in mislimo, da so ti ukrepi bistveni. Naj jih navedem. Najprej ponudba v prometu potem boljše izvajanje. Tu smo videli napredek, ampak še več potrebujemo. Ukrepi proti prekomernemu prometu. Ni potrebno izpostavljati davke na goriva, ki so tudi pomembne za napredek in spodbujanje nizkoopličnih vozil. To je nekaj, kar bo bolj srednjeročni cilj s srednjeročnimi posledicami, vendar pa to moramo storiti, da bomo dosegli napredek. Komisija se strinja in potrjuje parlamentu, da bomo zelo odločno nadzirali razmere glede izvajanja in da bomo uporabili vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bi zagotovili ustrezno izvajanje direktive o kakovosti zunanjega zraka. Še prav posebno moramo zagotoviti, da bodo kršitve kar se da kratke. Pozdravi s tem, sedaj se navizujem na poročilo. Pozdravljamo delo, ki so ga opravili študiji za odbor NV, veseli smo, da rezultat v veliki meri soglaša s perspektivo komisije in z našimi ocenami. To nas pomirja, kajti še prav posebno prepoznavanje izvedbenih težav in žarišč in tam, kjer potrebujemo bolj stroge ukrepe na evropski, lokalni in nacionalni ravni, da bomo trajnostno izpolnjevali. Merila tukaj vidimo doslednost v analizi, v tem poročilu in tudi v naši analizi. Ogledali smo si vprašanje upravljanja in doslednosti lokalnih, regionalnih, nacionalnih ukrepov. Že kar nekaj časa to počnemo. To je eden ključnih elementov, ki lahko zagotovi izboljšanje. In zato smo veseli, da je to nekaj, kar je tudi v študiji. Ko pa to pravim, pa moram izpostaviti, da študija ni vedno natančna. Nekaj primerov je, kjer smo opazili, da bi lahko študija bila še natančnejša nekaj vprašanj se dotika po glavi glede postopkov kršitev, kjer številke niso vedno prave. 19 držav je trenutno, ki ima postopke kršitev, ne pa 23, kot je omenjeno v študiji. Potem študija tudi pravi, da 10 držav članic v preteklosti že bila pred sodiščem. Komisija je sprejela 10 sklepov, glede izvajanja eh, sklepov sodišč, 4 pa niso bile izvedene, tudi zaradi spremembe postopka, ki sem ga že prej razložil. Še en element študija se osredotoča na izpolnjevanje standardov, ne ogleda pa si poročanje in nadzorovanje po direktivi, ki je po našem mnenju zanimiv element, kar se tiče ocene izvajanja. In končno, potem je še nekaj manjših nepravilnosti, ki bi jih tudi radi izpostavili, vendar pa to lahko storimo ločeno, pisno. To ni nekaj, kar bi mora omeniti sedaj. Naj skušam končati bolj optimistično, kajti celotna podoba izvajanja, kot sem dejal, je daleč od zadovoljive z vidika komisije in tudi z vidika splošnega zdravja naših državljanov. Zelo smo torej veseli, glede na nedavni razvoj dogodkov, da je začasni dogovor o direktivi bil dosežen junija To ne bi bilo možno, če ne bi parlament bil odločen, kot so zakonodajalce v tej razpravi. Še prav posebno, kar se tiče ohranjene ravni ambicioznosti, ki je blizu ravni komisije na začetku. Veseli nas, da je to sedaj visoka ambicija, zato da bi torej zmanjšali za 50 odstotkov do 2030 vpliv zanjega zraka na zdravje. To je v besedilu. To se ne bi bilo zgodilo, če parlament ne bi bil odločen v teh razpravah. Veselimo se hitrega sprejetja predloga, tako da bomo lahko prišli v fazo izvajanja. To bo nujno, zato da bomo bliže priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, kot veste, gre tukaj do leta 2030. To je en korak. Moram pa vas spomniti, da moramo storiti še več kratkoročno in tukaj se vračamo na splošno izvajanje direktive o zunanjem zraku in tukaj bom še enkrat izpostavil potrebo po tem, da si prizadevamo, da bomo dosegli boljše rezultate za naše državljane, to jim dolgujemo in komisija bo gotovo odigrala svojo vlogo, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo razlago. Želi kdo od kolegov kaj povedati? Gospod Gerbrandi, prosim. Julie first. <laughs> Najprej Julie. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Želela sem podati nekaj pripomp, kar se tiče mm, tega poraza pri izvrševanju. To naj ne bi bilo preveč kritično, kajti orodja, ki jih imamo, so neustrezna ali so se vsaj izkazala za neustrezna, ko pridemo pred sodišče. Raven zamud, ki jih imamo, ko govorimo o pregonu in potem v naslednjem stavku o mirovanju postopkov, potem sicer nisem pravnica, nekako razumem, zakaj se to zgodi. Zaradi načina, kako zakonodaja zahteva ustrezen nadzor. Vendar pa, kar se tiče onesnaženosti zraka, si ne moremo privoščiti toliko časa. V bistvu je to, kar se dogaja, nekaj, kar se dogaja kljub različnim metodam, ki jih imamo. Naprimer, Združeno kraljestvo, tukaj to poznam, imamo težave s pregonom. In moram čestitati organizacijam, kot je Climate Earth, ki se tega lotevajo, to ni enostavno. Lotevajo se vlad, kajti tudi pravni sistem Združenega kraljestva je zelo težaven, zapleten, vendar pa najdejo zelo inovativne poti. In sedaj imamo zaslišanje pred sodiščem, pospešeno o kakovosti zraka v Londonu. Torej, morda smo na tisti točki, ko državljani ne mislijo, da lahko Evropska sodišča uveljavijo izvrševanje zakonodaje EU in bodo to vzeli v lastne roke v svojih državah članicah. Glede tega, mislim, da EU in komisija morata upraviti delo, pri izboljševanju nekaterih pravic do sodnega sistema povsod, ne samo pri kakovosti zraka. Svet zelo ukleva pri razpravah o tem, ne da se mu zavlačuje. Mislim, da je to sovražno. To moramo obsoditi, kajti parlament se odziva na zaskrbljenost državljanov glede kakovosti zraka. Svet pa sploh ne pomaga in določene države sploh ne. Vse, kar storijo, je, da se branijo. To sicer ni bilo vprašanje, vendar pa naj končam z vprašanjem. Ko je svežen o čistem zraku, predvideval, da bomo očistili zanani zrak. Seveda se ne bomo podrobnosti pogovarjali o tem, Vendar pa kar se tiče dostopa do sodnega sistema, kar se tiče direktive o zunanjem zraku, so možne spremembe v naslednjih letih. Bi komisija nam lahko povedala, kaj bi si želeli imeti, da bi izboljšali način, kako lahko države članice prisilijo, da izpolnjujejo zakonodajo, ki so jo same sprejele. To se zdi pozabljajo. To ni nekaj, kar smo jim usilili. To je dožnost, ki so jo sprejeli prostovoljno. Torej, kaj bi si želeli izboljšati, da ne boste prihajali sem in nam morali govoriti, da se miruje. Hvala lepa, Jan. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa komisiji za vse informacije. That, that Dejansko gre tukaj za enega izmed največjih evropskih eh, škandalov. Čist zrak je osnovna pravica vsakega evropskega državljana. Ampak vidimo, da kljub zastarelim direktivam, za standardi, ki bi jih pravzaprav morali zaostriti, države članice še vedno ne želijo sprejemati ukrepov, ki so potrebni za to, da bi spoštovali evropsko zakonodajo. Uh, Zame pravzaprav spoštovanje evropske zakonodaje spoh ni ultimativni cilj. Cilj je, da bi zagotovili čist zrak in če že ne čist, pa vse čistejši zrak našim evropskim državljanom. Govorili ste o 29 postopkih kršitev proti 19 državam članicam v naši študiji iz letošnjega leta. Eh, govorimo o kršitvah proti 23 tem izmed 28 držav članic, če to ne kaže na neuspešnost tega sistema, potem pa res ne vem, kaj lahko še storimo. Mislim, da vse skupaj jemljamo preveč na lahko kot parlament in kot Evropska unija nasplošno. Imam nekaj zelo konkretnih vprašanj za vas. Prvič. Naslednji mesec bomo na plenarnem zasedanju glasovali o končnem dogovoru v direktivi NEC. Že sedaj vam sporočam, da bom jaz glasoval proti temu sporazumu. Mislim, da eh, to ne bo izboljšalo kakovosti zraka v Evropi. Vse je nedovolj. Zato me zanima vaše mnenje. Ali menite, da je ta predlog dovolj? In pa mm, naslednje vprašanje, ali menite, da bi bila. Uh, iz moralnega, političnega ali kakršnega koli drugega vzroka potrebno revidirati direktivo o kakovosti zunanjega zraka. Ehm, verjetno tega ne želite narediti zaradi ugovorov držav članic, ki že tako ali tako ovirajo sedanji predlog. Potem tretjič, slišimo, da obstajajo veliki problemi za zbiranje podatkov v evropskih mestih, tudi uh, Niti Bruselj ne zbira ustreznih podatkov. Slišal sem, da ima Rue de la Loi eh, zaprte svoje merilnike, kaj ti vnaprej vedo, da ne bodo nikoli izpolnili standardov. Eh, lahko kaj več poveste o zanesljivosti podatkov iz držav članic. In pa eh, še zadnje vprašanje, ukvarjal sem se tudi z škandalom Dieselgate. Govorili ste o velikem problemu, ki jih imamo z, z avtomobili na dizelski pogon v evropskih mestih. Sedaj imamo še to mnenje o e, skladnosti za dizelske motorje. Kaj se bo tukaj zgodilo? Hvala, gospod Ali. Thank you, Hvala lepa, hvala lepa komisiji, da so nam predali vse te koristne informacije. Ja, vsekakor je tu področje zelo zaskrbljujoče. Nujno je, da imamo polne podatke o vseh emisijah in o nesnaževalih. Če res želimo politike, ki bodo poskrbele za spremembe, potrebujemo tudi posodobljene in zanesljive informacije. In če obstajajo pomisleki o zanesljivosti, o točnosti teh informacij, potem. Um, Tudi se nikoli ne bomo mogli soočiti z temi problemi. Zanima me, kaj meni komisija, kako lahko zagotovimo, da bomo imeli kar najbolj zanesljive in aktualne informacije, zato da bomo lahko sprejeli obveščene odločitve. Slišimo, da so, mere, da so zgornje meje za, um, za delce in pa dušikove okside preseženi v številnih državah članicah. To seveda vpliva na zdravje naših državljanov in države članice spet zavlačujejo za številnimi uh, pomembnimi zakonodajnimi predlogi, ki bi res lahko pomenili pozitivno spremembo za življenja naših ljudi. Potem gospod Grbrand je govoril tudi o emisijah iz avtomobilov. Tudi to neposredno vpliva na zdravje naših državljanov. V tem smislu me skrbi informacija, ki sem jo dobila. Torej, obstajal naj bi poskus, da bi razvodenili tudi tretji svežen RDE. Torej, gre za izpuste pri dejanski vožnji. Um, mislim, da lahko vplivamo močno na našo okoljsko politiko. Pri tem lahko pomagajo tudi pristojne agencije, ki morajo zagotoviti učinkovito izvajanje načrtov in programov, ki lahko dejansko prinesejo pozitivne spremembe. Uh, Strinjamo se s tem, da je nek sicer pomemben, eh, pomemben korak naprej, torej gre za direktivo nacionalnih zgornjih meja emisij, potem eh, v povezavi z eh, najboljšimi razpožljivimi tehnikami, z um, čistejšim prometom. Vse to lahko izboljša stanje. Ampak eh, bolje treba pritisniti na države članice, zato da se bodo nehale obotavljati in da bodo končno ukrepale v zvezi s tem pomembnim problemom. Ne na zadnje, če ne bomo problema uh, onesnaženosti zraka jemali resno, se bomo vedno znova vračali k tej temi, govorili bomo o isti temi, govorili bomo o kršitvah proti državam članicam, uh, ne na zadnje, pa gre tukaj predvsem za učinek na naše državljane, njihovo zdravje. Thank you very much, uh, Mr. Eichhout. Bas Eichhout. Yes, thank you, Chairman, and thank you, Commission, for, for its input. I think a lot of things have been... Hvala, gospod predsedujoči, hvala predstavnikom komisije. Veliko je bilo že povedanega o pomembnosti čistega zraka. Uh, Želel bi samo izpostaviti problem, ki ga imamo pri naših eh, izvornih politikah. Včasih, ko govorim, vsakeč, ko govorimo o direktivi o kakovosti zraka, se seveda zazremo v države članice, sprašamo se, če so izpolnile svoje cilje, potem zazremo komisiji, ki mora seveda začeti svojimi mm, postopki v primeru, da temu ni tako. Seveda si pa moramo ogledati tudi naše osnovne politike. Pogo, um, Vsakokrat, ko so te politike pred nami, ti predlogi pred nami, poslušamo lobiste, ki pravijo, ja, jaz lahko počistimo, ampak ne v našem sektorju, počistimo najprej kakšen drug, drug Eh, drug eh, sektor. In vsakič, ko imamo kakšen nov predlog v zvezi z eh, energetskimi viri, potem se te predloge razvodeni ali pa se zgodi kot v avtomobilskem sektorju, ko preprosto ne spoštujejo zakonodaje ali standardov. Uh, Skratka, sedaj nis, do sedaj na teh področjih nismo uspeli sprejeti učinkovitih politik. In pa še vprašanje politike. Imamo eh, sedaj recimo eh, zakonodajo o srednjem velikih kurilnih napravah, ampak eh, tam imamo včasih eh, nekoliko dvomljiv postopek, s katerim določamo najboljše razpoložljive tehnike. Eh, tudi v zvezi z eh, velikimi kurilnimi napravami na, pred, na premok. Eh, in zanima me, kako je s tem predlogom. To je zelo pomemben del naših predlogov. Tega se moramo lotiti, če želimo prispevati k čistejšemu zraku. Vendar pa tukaj vedno znova prihaja do zamud in pogosto slišimo celo, da zaradi večje Evropske unije najboljša razpoložljiva tehnika sedaj postaja slabša, kot je bila prej. Ja, to je res zanimivo da se torej najboljše razpoložljive tehnike slabšajo. Očitno eh, se pri tem slabšamo. Eh, pravzaprav bi to bilo smešno, ampak ni, zato ker gre tukaj za vprašanje kakovosti zraka. Zanima me, kaj meni komisija o tem procesu in kako bomo lahko zagotovili, da bo dejansko pri tehnologijah prišlo do napredka, ne pa obratno. In pa še na nekaj, kar je povedal gospod Gerbrandi, bi se navezal. Kako močno se lahko zanašamo na to, da države članice dejansko merijo kakovost zraka. Če ti postaviš nekaj merilnih naprav in potem nisi pri interpolacijah posebno strok, potem lahko spregledaš marsikatero onesnaževalo. In zanima me, če spoh vemo, koliko onesnaženja v mestih obstaja. Ja, omenili smo uh, Art Loa v Bruslju, ja, res je Bruselj eden izmed, eno izmed neproblematičnih mest. Se pravi, koliko se dejansko lahko zanašamo te meritve iz držav članic. In pa še nekaj besed o mm, direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij. Tudi to je jasen primer, kako so lobisti in pa uh, lobisti iz kmetijstva spet zagotovili, da so nekateri izmed virov bili iz tega popolnoma izključeni in še vedno nam ostaja samo umazan zrak. Hvala, predsednik. Tukaj v tem odboru seveda smo vsi zato, da se kakovo zraka izboljša. In vedno je zanimivo slišati različna stališča in napraviti te analize, tudi iz Evropske komisije. Uh, je zanimivo slišati ta mnenja. 17 let sem tudi sodelovala v tej mreži za kakovost zraka pri nas. Že um, torej leta 90 sem začela s tem, pa potem delala do leta 2008 sem predsedovala temu omrežju za kakovost zraka zunaj. Torej poznam to vprašanje. Jasno je, da se trudimo, ampak stvar je v tem, da v določene točke se nekaj odločimo in potem čez dolgo, dolgo časa šele vidimo rezultate v praksi, kajti imamo veliko področji, promet, mesta, primestja, velika mesta, torej spreme se določena odločitev za boljšo regulacijo in potem tudi javno mnenje včasih tega ne podpre, kajti tudi mi v bistvu koga zmotimo s svojimi predpisi, ko naprimer želimo. Um, zožiti promet in nekateri niso na, ravno odušeni nad temi omejitvami. In potem še to gretje v mestih. Ja, treba izboljšati tehnologijo. Sedaj se o tem pogovarjamo pri avtomobilski industriji, tudi um, EMIS dela na tem in vemo, ta škandal Volkswagen je tukaj nekaj spremenil. Moramo sedaj drugače gledati na to področje, tudi avtomobilski proizvajalci. Uh, sedaj morajo poiskati boljše rešitve, predvsej bolj smotrne kot pa do sedaj. Predvsem mislim, da moramo dati čas v čas, kajti v redu sankcije, ja, ampak mislim, da je bolje, da uvajamo spodbude kot pa kazni za vsak um, takšen primer. Vsi si moramo malce prizadevati, torej in avtomobilska industrija in nasplošno gospodarstvo, kajti to ogretje v mestih je tudi relevantno. In potem tudi lokalne skupnosti, tudi njih moramo spodbujati. Glede kazni, kar tako, to ni najboljša rešitev. Ker ti potem bomo ponovno omejevali, plačevali, kaznovali, ampak mislim, da je bolje, da malce žrtvujemo pri financah. Um, v bistvu je bolje, da vse skupaj uvedemo bolj pozitivne, spodbudne ukrepe. Torej, mislim, da moramo biti realistični takšna mora biti retorika. Ja, seveda moramo iti naprej, korak za korakom, ampak vendarle s pravimi mehanizmi, zato da gremo naprej. Hvala. Hvala, gospa Evi. Grazie, predsednik. Eh, anche io vorrei fare un intervento per. Eh, Hvala. Tudi sama sem želela besedo. zato da spregovorim o tem, kako kompleksno je to področje in kako težko je doseči napredek. Zelo me je presenetila razlika med ukrepi, ko gre za kršitve, ko gre za postopke komisije proti državam članicam torej tiste, ki jih uh, sproži generalni direktorata za okolje in pa potem popolno neukrepanje z strani generalnega direktorata GROW, ko gre za nadzor nad izvajanjem zakonodaje. Eh, potem želela bi spregovoriti tudi o ugotovitvah odbora EMIS o škandalu Dieselgate. Sedaj postaja jasno, koliko homologacijskih testov je bilo nenatančnih, nerealističnih. In eh, Morda se bodo zadeve spremenile, ko bomo imeli uh, eh, RDE testiranje. Sedaj imamo samo te homologacijske teste, uh, ki niso natančni. Morali bi seveda zagotoviti tudi večji nadzor na trgu. Ne morem verjeti, da v vseh teh letih ni bilo nekega konkretnega ukrepanja za to, da bi se ti homologacijski testi spremenili. Prav tako ne morem verjeti, da so proizvajalci avtomobilov že od leta 2007, torej že 8 let prej, eh, vedeli, da prihaja do teh nepravilnosti, vedeli so, kakšne so zgornje meje, ki bi jih morali spoštovati, ampak vseeno smo morali letos sprejeti ukrep o dejavnikih skladnosti. Eh, s tem pravzaprav samo pomagamo avtomobilski industriji, omogočamo jim, da še vedno dajo na trg avtomobile, ki ne spoštujejo veljavnih meril. Res nam manjka konkretnih ukrepov, ne samo strani komisije, ampak tudi strani držav članic. Komisijo sprašujem, kako lahko postopke kršitve v zvezi z kakovostjo zraka združite z pomankanjem inštrumentov, ki jih imajo lokalne oblasti, regionalne oblasti, zato da bi se bojevale proti onesnaževalom. Eno izmed orodij, ki smo jih tukaj omenili, je uporaba avtomobilov Euro 6 ali pa drugih okolju prijaznejših avtomobilov, ampak kaj nam to pomaga, če niti ti avtomobili ne spoštujejo mejnih urednosti. Vsi vemo, da lokalne skupnosti morajo resno imati svoje lokalne načrte za kakovost zraka. Ampak tukaj obstaja veliko protislovje. Prav tako moramo pozoriti na to, da so državljani tukaj zelo zaskrbljeni. V odboru za peticije smo dobili veliko peticij, ki jih je podpisalo na tisoče državljanov, ki jih vse skupaj zelo skrbi. Tudi tem državljanom moramo ponuditi odgovor. Skratka, zavedati se moramo dejstva, da je ta tema zelo resna. Hvala. Sedaj dajemo spet besedo komisiji za odgovor. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Eh, najprej bom odgovarjal jaz, potem pa moj kolega Janko Desku, ki je pravnik. Um, uh, In ki spremlja te postopke kršitev v imenu našega direktorata. Začel bom pri koncu. Torej, kar se tiče postopkov kršitev, ki smo jih uh, mi sprožili, kolegi iz uh, eh, DigiGrow pa še ne. Ja, vsi veste, da je komisarka Bjankovska govorila o postopkih eh, kršitev, ko je nastopila pred odborom EMIS, no, tako da vsekako se tudi oni ukvarjajo s tem. kar se tiče povezav med homologacijskimi testi in pa dejstvom, da je ta sistem neučinkovit. Ja, jasno je, da je neučinkovit, zato je komisija 27. januarja popravil, eh, predlagala spremembo homologacijskih testov. Vem, da tudi parlament pripravila številne predloge v zvezi s tem. Videla sem vaše poročilo. Ja, dejansko tukaj obstaja vzrok za skrb. Inštrumenti za nadzor na trgu, ki jih je predlagala komisija, so naleteli na nekaj odbora, tudi pri vašem poročevalcu. Skrbi nas, če bo to vse skupaj razvodeneno in če ne bo v skladu s tem, kar je predlagala komisija. Kar se tiče pomankanja manevrskega prostora za boj lokalni skupnosti proti onesnaževanju zraka. Ja, to je zelo kompleksno. Veliko bi lahko naredili na lokalni ravni. Eh, prej sem uvodoma omenil zone z nizkimi emisijami, ukrepe na področju prometa. Vse to je pripeljalo do nekaj pozitivnih rezultatov in takšne ukrepe bi morali spodbujati. Naša študija kaže na to, da je takšnih primerov vedno več. Je pa ob tem zelo jasno tudi to, da to ni dovolj. Potrebujemo Eh, zavezujoče cilje na nacionalni ravni. Če si ogledamo recimo fiskalne spodbude, ki so bile namenjene dizelskim avtomobilom v zadnjih nekaj letih, lahko tukaj ugotavljamo, da prihaja do velikih protislovi. Um, in to prav gotovo lokalnim skupnostim ne olajšuje življenja. Je pa res, da bi lahko veliko naredili, eh, da bi lahko še veliko naredili tudi na lokalni ravni. Uh, Potem vprašanje nadzora. Tukaj slika ni tako motna, kot se zdi. V direktivi že obstajajo stroge zahteve o reprezentativnih vzorcih, eh, ki morajo prihajati tudi iz območji največje koncentracije onesnaževal. Eh, to je zapisano v direktivi. Potrebujemo takšne reprezentativne vzorce, da lahko razumemo razsežnost tega problema, razsežnost onesnaženosti. Eh, morda je z vaše perspektive vse skupaj prepočasno, ampak mi pač nimamo inšpekcijskih pristojnosti. Ne moremo si ogledati vseh podrobnosti, in načinov, kako države članice upravljajo s tem. Moramo se pač eh, zanašati na informacije, ki jih dobimo. Tako sistem deluje. Sistem je torej trenutno se šibek, imamo pa v zakonodaji določbe, eh, ki bi pravzaprav morali zagotoviti ustrezne meritve. Potem, ko gre za vire, za raznolike vire. Trenutno smo veliko pozornosti posvetili dizelskim avtomobilom, prometu na splošno, seveda v luči dizelgejta in tako naprej. To je razumljivo, ampak pomemben vir so tudi gospodinstva, ogrevanje gospodinstev, potem ogledati se moramo tudi druge oblike prometa, recimo ladijski promet, o tem bodo potekale naslednje, naslednji teden pomembne razprave mm, na generalni skupščini organizacije za pomorski promet. Razpravljalo se bo o možnih gornjih mejah za emisije žveplovega dioksida. Potem vprašanje, ali smo šli dovolj daleč v naši zakonodaji, smo žrtev lobistov, kako je za direktivo nek. Eh, ja, komisija jasno meni, da je bil naš predlog primeren, eh, tako kar se tiče amonijaka, kar, kot kar se tiče metana. No, ampak eh, morda končno besedilo ni dovolj ambiciozno. Vseeno pa mislimo, da bo tudi to končno besedilo predstavljalo izboljšavo v primerjavi z sedanjem stanjem. Morda izboljšava ne bo imela takšnih razsežnosti, kot bi si jih želeli, ampak vseeno besedilo treba podpreti, kaj ti predstavlja napredek. Potem vprašanje LCP-a in pa razprav, ki potekajo v zvezi s tem. tukaj se ne strinjamo glede uh, samih ambicij. No, uh, komisija želi dokončati ta dosje in priti do rezultata, ki bo pozitiven za zdravje, za okolje. Lahko vam zagotovim, da uh, bomo tukaj ambiciozni. in pa vaš, vaš očitek, da se najboljše razpoložljive tehnologije slabšajo. Eh, ja, mi nismo prišli do enakih ugotovitev v našem generalnem direktoratu, eh, tako da mislimo, da se to ne dogaja. potem vprašanje revizije direktive o kakovosti zunanjega zraka. Um, o tem smo razpravljali leta 2015, ko smo razvili program za čisti zrak. Takrat se nam je zdelo, da ni pravi trenutek, da bi revidirali to direktivo. Vsa prizadevanja smo želeli usmeriti v to, da bi uh, poskrbeli za polno izvajanje do leta 2020 v kontekstu trenutnega cikla revizije. Uh, reviziji pa je seveda jasno, da se bomo tega slejko prej lotili. Uh, tega, temu se ne izogibamo. Seveda si moramo gledati sliko v zadnjih nekaj letih, govorim predvsem o razvoju znanja, znanosti v zvezi s tem, Svetovna zdravstvena organizacija je tudi prišla do nekaj novih ugotovitev, ki jih bo treba upoštevati. Eh, se pravi, o preverjanju zakonodaje se bomo prav gotovo lotili tudi tega vprašanja. In kar se tiče usklajevanja te direktive z smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, eh, ja, tudi o tem bomo se prav gotovo pogovorili, ko se bomo lotili revizije te direktive. dejavniki skladnosti, ki smo jih obdržali v drugem svežnju RDE. Gospod Grbandi je vprašal, ali nam je to všeč. Ja, jasno je, mi bi si želeli nekaj bolj ambicioznega. V nekateri deli sveta, recimo v ZDA, nimajo tega pojma dejavnikov skladnosti. Mi bi se seveda želeli iti korak dlje, no, ampak. Eh, ja, v redu. Vsekakor to predstavlja izboljšavo. Mm, v končni fazi bi sicer želeli to črtati, bomo pa pri tej schemi predvideli tudi klauzulo o reviziji, ki bo omogočena nadaljne izboljšave. Skratka, gre za izboljšavo, lahko pa bi bili seveda bolj ambiciozni. Tudi naš komisar je bil predvsem skupaj bolj ambiciozen. Upam, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj. Ja, govorili ste tudi o državljani, ki se zauzemajo za spremembe v pravnih sporih na nacionalni ravni. Skratka, to, kar je res v Združenem kraljestvu za Client Earth, ne velja za celotno Evropsko unijo. Eh, vsekakor pa ne gre za. Ne gre podcenjevati gibanj na terenu, ki se zauzema za polno skladnost. V nekaterih državah članicah pa se je pač teže zanašati na to, da se bo to zgodilo. Iz nacionalnih, regionalnih sodišč slišimo nekaj uh, dobrih novic. Govorim recimo o primeru z 13. septembra iz Düsseldorfa v Nemčiji, kjer je bilo ugotovljeno, da je potrebno več ukrepov na regionalni ravni, zato da bi omejili promet v določenih območjih. Tudi zato, da bodo spoštovane mejne urednosti iz direktive o kakovosti zunanjega zraka, ko gre za dušikove okside in tako naprej. Skratka, tukaj se veliko dogaja. Mi želimo s pomočjo teh postopkov rešit, kršitev tudi izvajati določeno stopnjo pritiska na države članice in tudi to je rodilo nekaj novih spodbud. Zdaj pa dajem besedo kolegu. Yeah, yeah, yeah. We have, uh, just before we go to the legal, just one follow-up question. Samo še eno dodatno vprašanje, preden se lotimo pravnih vprašanj. Ali lahko zagotovite, da bo bat LCP-ov okrepljen? Rekli ste, da se vam zdi, da se uh, ti, te tehnologije ne slabšajo, ampak rekli ste, da dobro bodo morda ostali na uh, isti ravni. Uh, ali lahko zagotovite, da se bo ta tehnologija izboljšala? Ja, tega dosega ne spremljam neposredno, morali bi videti, kaj so zadnji razvoj dogodkov na tem področju. Vsekakor pa želimo ohraniti nivo ambicij. Te razpravi ne sledim neposredno, dobro, na podlagi razprav pa vem, da bodo vse držene strani to tesno spremljale in kako želimo poskrbiti za nekaj ambicioznega. Thank you. Thank you, Chairman. Um, I'll try to be very brief and, and uh, as clear as possible also on the, on the legal side. Uh, these are very complex cases. Hvala. Gre za zelo kompleksne primere. V preteklosti smo sprožili nekaj teh primerov pred sodiščem pa tudi pred eh, sodišči v državah članicah. Šlo je za nekakšen hiter postopek. Eh, tožili smo države članice, ker so presegale zgorne meje. Potem smo dobile sodbe, ampak nažalost so te sodbe bile omejene na določeno obdobje v času, zato jih komisija ni mogla. Eh, ustrezno spremljati se, ne moreš spremljati nečesa za preteklost. Ko je prišlo torej do teh sodb, smo izpilili naš pristop. Še vedno pa naletimo na probleme pri teh primerjih. Vedno obstaja razlika med eh, podatki, ki jih damo na razpolago sodišč, eh, sodiščem in pa eh, tistem trenutku, ko bo sodišče začelo sojenje. Tako da dejansko bi sodišče moralo zapolniti to vrzel. Zato, da bi presegli ta problem in da bi pripričali sodišče naj uh, tukaj poišče rešitve, smo se odločili, da bomo tožili samo v primeru, kjer prihaja do konstantnega nespoštovanja zgornjih meja. V daljšem obdobju torej. Prav tako smo v skladu z 23. členom direktive o kakovosti zunanjega zraka začeli tožiti države članice, če ne sprejemajo ustreznih ukrepov. Eh, no, ampak, kot sem že povedal, vse skupaj je zelo zamudno, gre za tisoče vzorcev in eh, sodišču moramo na koncu dokazati, da Eh, merila niso bila ustrezna oziroma da meritve niso bile ustrezne. Včasih države članice v zadnjem trenutku sprejmejo potem eh, ukrepe za rešitve. Eh, skratka, potem ne moremo nekoga tožiti zaradi nekega ukrepa, ki preprosto še ni mogel pokazati svojih rezultatov. Skratka, mi jemljamo vse skupaj zelo resno. Vse skupaj smo vložili velika prizadevanja. Želeli smo se osredotočiti na dva pomembna primera, na polskega in pa na bolgarskega. Eh, sodbo v primeru Bligarije bomo verjetno dobili ob začetku naslednjega leta, če ne še konec letošnjega leta. Če bo potrjen naš pristop, potem bi lahko tekoči primeri šli zelo hitro. Torej, tukaj govorimo o PM10. Kot vedo kolega, mi skušamo ohraniti pritisk na državah članicah, eh, apeliramo na njih naj sprejmejo potrebne ukrepe. Ti premjeri torej niso bili suspendirani, še vedno potekajo. Eh, In pa še uh, nekaj drugih primerov poteka pred sodiščem, ki pa so tudi zelo kompleksni. Potem zavedamo se tudi ukrepov, ki so sprejeti na nacionalni ravni. Ti ukrepi pravzaprav dopolnjujejo naše ukrepe na evropski ravni. Smo tudi v tesnih stikih z nevladnimi organizacijami in drugimi. Podpiramo tudi potrebo po izboljšanem dostopu do. Um, do sodstva v nekaterih državah članicah. Financ, financirali smo tudi program za to, da bi, da bi izboljšali dostopnost do pravnih sredstev, recimo v Nemčiji. Skratka, trudimo se za to, da bi opolnomočili državljane in da bi jim omogočili dostop do ukrepanja predsodišči na nacionalni ravni kajti ti nacionalni postopki včasih trajajo manj časa kot tisti na evropski ravni. Poleg postopkov kršitev, eh, no, eh, kljub temu, da smo morali sprožiti nekaj postopkov kršitev, ugotavljamo, da države vseeno sprejemajo vedno več ukrepov, problemi so pa pač v nekaterih državah članicah tako pereči, da bo vse skupaj trajalo Če veliko časa, zlasti gre za vzhodno Evropo, potem problematičen je tudi promet, eh, potem eh, včasih gre tudi za naravne pogoje, recimo v dolini pada v Italiji in tako naprej. Vprašanje nadzora, spremljanja. Ja, tudi mi. Uh, dvomimo v meritve nekaterih držav članic. Recimo Belgija. Tukaj imamo veliko pomisleko, ko gre za meritve. Ja, prav imate, ko ste govorili o ulici Artloa. No, pa ne samo Belgija, tudi druge države so problematične. Skratka, zagotoviti vam želim, da počnemo vse, kar je v naši meji, eh, moči. Naši instrumenti so sicer omejeni, smo pa opazili nekaj napredka v državah članicah. In države članice so pod pritiskom. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala za to koristno razpravo. Lahko zaključimo sestanek ni nič podrazno, naslednji sestanek pa bo 7. in 8. novembra. Hvala. Se vidimo.